v tem trenutku velja eh, število smrtnih žrtev za 4 eh, tisoč, eh, še več pa je bilo poškodovanih. Vsi smo videli slike, v Nepalu vlada razdejanje, stavbe so uničene, ceste so neprevozne, zgodovinske stavbe so povsem uničene bolnišnice so preobremenjene, ni elektrike in eh, premalo je tudi vode in živil. To je skoraj da. Eh, to je najhujši potres v zadnjih sto letih v eh, Himalaji in prizadetih je bilo tudi veliko otrok, ki potrebujejo humanitarno pomoč. V Evropskem parlamentu pozdravljamo ukrepe za pomoč eh, Nepalu, ki so bili sprejeti in pozivamo vse mednarodne in druge organizacije, da kar se da hitro zagotovijo pomoč za prizadete. V naših mislih smo eh, pri žrtvah tega potresa in izražamo solidarnost eh, z prebivalci Nepala. Dame in gospodje, pred enim tednom je spet prišlo do grozljive nesreče v sredozemlju. Najbrž je umrlo med 800 in 1000. To so begunci, ki bežijo pred vojno, lakoto in revščino in iščejo zatočišče v Evropi. Številni imate najbrž eh, enako občutek kot jaz, ko vas ponovno prosim za minuto molka. Najbrž se sprašujete, zakaj pri vsakem zasedanju prosim za minuto molka. Zakaj se moramo vedno znova posvečati žrtvam, v politiki pa se ne spremeni tisto, kar bi se moralo, da bi lahko preprečili to vrstne nesreče. V sredo bomo imeli obsežno razpravo na to temo tukaj na plenarnem zasedanju in že pri zadnjem plenarnem zasedanju sem dejal, eh, da sem kot številni med vami močno pretresen in da upam, da ne bom imel ponovno naloge, da prosim za minuto molka pri naslednjem plenarnem zasedanju, pa se je zgodilo ravno to. Vem, da smo v težavni situaciji, ampak zaradi dramatične situacije in zaradi tega, ker je minuta molka vedno prav poseben trenutek, ne smemo izgubiti spoštovanja do nedolžnih žrtev. Ne zaradi tega, eh, ker smo razočarani zaradi eh, tega, ker ne pride do potrebnih sprememb v politiki. Zato vas prosim, eh, da ustanete. Vielen Dank. Najlepša hvala. Liebe Kolleginnen und Drage kolegice in kolegi, rad bi spregovoril o temi, na katero me je opozorilo veliko kolegov v preteklih dneh, pa tudi meni je ta